pensez sérieusement là, on a beaucoup de votes aujourd'hui. Prosim, da se vsi usedete, veliko glasovanja nas čaka danes. Če nihče temu ne ogovarja, lahko dnevni red potrdimo. Se se neposredno prenaša preko spleta. Imamo tudi aplikacijo oziroma stran ki se imenuje e-meeting in omogoča vsem članom odbora Trani Nitre ter njihovim političnim svetovalcem in asistentom, da dostopajo preko računalnikov ali tablic do dokumentov za to sejo. Na voljo imamo tudi tolmačenje. Najlepša hvala tolmačem. Naj vas opomnim na postopek. Začeli bomo z glasovanjem o instrumentu za povezovanje Evrope. Gre za poročilo gospoda Mariniskoja, gospe Virkonen in gospoda Teličke. Oba odbora, ITRE in TRAN, sta se dogovorila, da bo vsaki skupni seji predsedoval eden od predsednikov posameznega odbora. Zahvaljujem se gospodu Buzeku za dobro sodelovanje. Prav tako se zahvaljujem poročevalki gospodu Virkovi in gospodu Marinesku in pa gospodu Telički. Elektronsko glasovanje bo potekalo v dveh delih. On vote depuis le compromis. Prvi del bomo izglasovali v vrstnem redu od 1 do 17, kar bo vključevalo tudi člen 17. Temu delu glasovanja bom predsedovala jaz. Drugemu delu glasovanja, ki se bo začelo s kompromisom 18, in se je nadaljevala do konca, pa bo predsedoval predsednik odbora ITRE, gospod Buzek. Ne bomo glasovali o pogajalskem mandatu. Poročilo bo predstavljeno neposredno na plenarnem zasedanju. In na to se bo to napotilo na zadevni odbor, se pravi ITRE in teran, ko se bo začelo medinstitucionalno pogajanje. Predsednik odbora ITRE bo lahko obvestil vse poslance in poslanke o datumu za glasovanje. To bo eno od plenarnih zaseden. Zdaj pa bom predala besedo kolegu gospodu Buzeku za krajši nagovor, preden bomo začeli z glasovanjem. Dobro jutro. Kako lepo nam je zaželel. Dobro jutro. Začnemo z glasovanjem.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 imamo sklepčnost. Ste pripravljeni? Kompromis ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis dva. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 338. Ne, brez predmetni. Nadaljujemo s kompromisom 2b kdo je za, kdo je proti, kdo je zdržan, ni jasno. Preverjamo z glasovanjem. Začetek glasovanja. Je ferme le vote. Konec glasovanja. Zavrnjen z enim glasom proti. Nadaljujemo. Kompromis 3. Kdo je za? proti vzdržani. Ni jasno. Začetek glasovanja. Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Že ferm le vot. Konec glasovanja. Mais vous ne voulez, vous ne voulez, vous ne levez pas la main. niste dvignili roke. Jaz nisem odgovorna za to. Nadaljujemo predlogom spremembe 446, kdo je za, proti, zavrnjen. Bi želeli preveriti? Še enkrat glasujemo, preverjamo.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 Zdaj pa kompromis 4-2-a. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo je zdržan? Bomo preverili. Dobro, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kdo je rekel, da je vse jasno? Ni bilo jasno. Dobro, nadaljujemo. Zdaj pa predlog sremenbe 556, kdo je za? Attendez, attendez. No. Nous avons, le, nous avons voté le compromis 4. Izglasovali smo kompromis 4-2-a, dejali smo da je zavrnjen. Se strinjamo? Če je ta kompromis zavrnjen, to pomeni, ELS, e, e pomirite se, vse bo v redu. Torej, zavrnili smo kompromis 4.2a, glede na to, da smo ga zavrnili bomo dejansko glasovali o kompromisu 4-2. Glasujemo. Kdo je za? Proti? Sprejet. Zdaj pa predlog spremembe 556. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeni. kompromis 4-3-A. Kdo je za? Proti? Zdržani? Mislim, da je sprejet, ampak bomo preverili začetek glasovanja o kompromisu 4-3-A. Ne, 3-A. 3-A. 4-3-A.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 o predlogu spremembe 558. Predlog spremembe je v dveh delih. Kdo je za prvi del, kdo je proti, koliko je vzdržanih, zavrnjen. Drugi del za, proti, vzdržani. Ni jasno, bomo preverili. Glasujemo o drugem delu predloga spremembe 558. Je ferme le vote. Konec glasovanja. Zavrnjen. Zdaj pa bomo glasovali v sklopu. Gre za naslednje tri predloge spremembe. Kdo je za? Kje je pur? Kje je pur? Proti. Zavrnjen. Kompromis pet. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog spremembe 597. Za. Proti. Vzdržani. Ni jasno. Glasujemo. Je ferme le vote. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 6. Za, proti, vzdržani, sprejet. Zdaj pa uvodna izjava 36. Za, proti, vzdržani, sprejet. bomo preverili. Glasujemo o uvodni izjavi 36. Začetek glasovanja. Le vote est clos. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa kompromis šesta. Za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 6b, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 648 brezpredmeten. Nadaljujemo torej za predlogom spremembe 648, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Zdaj pa. Predlog spremembo 898, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite preveriti dobro? Začetek glasovanja. Glasujemo o predlogu spremembe 898. Allez, je ferme le vote. Konec glasovanja. Zavrnjen. Zdaj pa 658. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako nadaljujemo s kompromisom 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Zdaj pa predlog spremembe 688 za. Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Zdaj pa mandma 689 za. Proti? Vzdržani? Zdržani? Sprejet. Se mi zdi. Želite preveriti? Preverjamo torej. Predlog spremembe 689. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Zdaj pa predlog spremembe. 518 ali ne 4 za, proti, vdržani, bomo preverili predlog spremembe 518, četrta ali ne, začetek glasovanja. Allez, je ferme le vote. Konec glasovanja. Sprejeti. Zdaj pa predlog spremembe 518, peta alineja, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Zdaj pa predlog spremembe 721, kdo je za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili. Torej, predlog spremembe 721, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Za zelo uh, malo glasovi proti. Zdaj pa pred uspemi 744. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Želite preveriti? 744. V redu. Začetek glasovanja. Je ferme le vote. Konec glasovanja. Sprejet. Zdaj pa predlog spremembe. 518, tretja alineja. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Zdaj pa kompromis 9.2b. Kdo je za? Proti proti, vzdržani. Želite preveriti? Bomo preverili začetek glasovanja o kompromisu 9.2b. Konec glasovanja. Zavrnjen. Zdaj pa kompromis 9.2a. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je sprejet, ampak bomo preverili. Pa dajmo. Konec glasovanja. Sprejet z dvema glasovoma za. Zdaj pa predlog spremembe 808. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Zdaj pa 794, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 10, za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 11, za, proti proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Zdaj pa ustni predlog spremembe za kompromis 13, kdo je za. Ali kdo ogovarja temu ustnemu predlogu spremembe? 1, 2, 3, ne potem bomo glasovali. Glasujemo o predlogu spremembe za 13. člen. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Ni jasno, bomo preverili. Glasujemo torej o ustnem predlogu spremembe za kompromis 13. Začetek glasovanja. Le vote est clos konec glasovanja. Sprejeto. No, no, no, Ustni predlog spremembe, ter kompromis 13, sta sprejeta. Nadaljujemo z predlogom spremembe 876. Kdo je za? Proti? vzdržani, zavrnjen. Zdaj pa kompromis 14. Tukaj smo dobili ustni predlog spremembe. Ali kdo temu predlogu spremembe nasprotuje? Zdi se, da ne. Bomo glasovali. Kdo je za? Proti. Vzdržanje sprejet. Zdaj pa 923. Predlog spremembe 923 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Bi pa želeli preveriti, v redu bomo elektronsko glasovali o predlogu spremembe 923. Začetek glasovanja. Je ferme le vote. Konec glasovanja. Zavrnjen. Zdaj pa gremo na dodatno glasovanje glede kompromisa 14. Več predlogov spremembe je treba tukaj izglasovati. Kdo je za? Proti? vzdrženi. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili začetek glasovanja. Allez, je ferm le vote. Konec glasovanja. Sprejeto. Še je dobro, da smo preverili. Zdaj pa predlog smembe 971. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je zavrnen, ampak bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 971. Začete glasovanje. Le vote je klo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Zdaj pa predlog spremembe 557 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 15 2 za, proti, vzdržani, ni jasno. Bomo glasovali, začetek glasovanja o kompromisu 15. 15-2. Je ferme le vote. Konec glasovanja. Zavrnjen. Zdaj pa kompromis 16. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet? Glasovali bomo o nekaterih dodatnih predlogih sprememb. 991, 920 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili. Glasujemo o teh dveh predlogih sprememb. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa predlog se mi med 991. Kdo je proti? Ali kdo ogovarja ustemu predlogu spremembe? Ne. Vaš predlog spremembe, gospod Marinesko, glasujemo o tem. Brez skrbi obvladujem situacijo, se pravi, predlog spremembe 991, kdo je za, kdo je proti vzdržani, zavrnjen. Očitno mi ne zaupate, gospod Marinesko. Dobro, bomo pa še enkrat preverili. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Žal, gospod Marinesko, vaš predlog je zavrnjen. Zdaj pa bomo glasovali o ustnem predlogu spremembe, ki zadeva kompromis 17. Ali kdo temu odgovarja? Ne. Glasujemo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Zdaj pa predajam besedo gospodu Buzeku, ki nadaljuje s kompromisom 18. Vado. Najlepša hvala, Karima. Odlično si to opravila, zelo dobro. Sedaj pa kar nadaljujemo. Kompromis 18. Kdo je za? 17. Torej najprej glasujemo o 17. 17. Alors, mes chers collègues, mes chers collègues, Dragi kolegi, oglejte si, kako je zapisano v postopku. Dodali smo ustni predlog spremembe kompromisu 17. Če boste glasovali o ustnem predlogu, boste glasovali o kompromisu. Torej, to je že za nami, bilo je sprejeto, nadaljujemo s predlogom spremembe 18. Če smem, gospod Buzek, vam ponovno dajem besedo glede kompromisa 18. Ja, ni druge možnosti, kot da sedaj glasujemo 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1012, predlog spremembe 1012, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 27 za, za, proti, bomo preverili elektronsko. Glasujemo elektronsko. Ček. Well, some stop is necessary, you see. Torej, dobro je, da se včasih ustavimo. Najlepša hvala, da ste me ustavili. Sedaj pa je glasovanje zaključeno. Sprejeto. Kompromis. Kompromis 27a za, proti, bomo preverili elektronsko. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Nadaljujemo s kompromisom 22 za. Se pravi, čujem kompromis 20, 2. To sem tudi rekel, 20, 2. Kdo je za, proti, bomo preverili elektronsko. And I close the vote. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Glasujemo o predlogu spremembe 1.74 za, proti. Ne vem, bomo preverili elektronsko. Torej, glasujemo elektronsko o 1074. Two committees, much more difficult. I close the vote. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Kompromis 28 z ustnim amandmajem, ki ga je podala ELS. Ali kdo nasprotuje ustnemu amandmaju? Najprej, ali kdo nasprotuje amandmaju? Ustanite, če želite uh, ugovarjati, nišče, potem pa kdo je za, proti, vzdržani, sprejetom. Eh, potem so tukaj enaki 71, 72 in tako naprej. Oziroma se upravičujem, malce sem pomešal. Ali ste pripravljeni? Sedaj so vsi pripravljeni. 78 do 81, 4 amantmaji tukaj, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3, uvodna izjava 3a, kdo je za, proti, bomo preverili elektronsko. Kompromis 3, uvodna izjava 3a. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Kompromis 9, uvodna izjava 4a. Kdo je za? Proti? Bomo to elektronsko preverili. Glasujemo o uvodni izjavi 4a, to je kompromis 9. Zavrnjeno. Glasujemo tudi o kompromisu 9, uvodna izjava 4. Kdo je za? Proti? Bomo preverili elektronsko. Verjetno je sprijeto, ampak preverjamo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto kompromis 9, uvodna izjava 4a, nova. Kdo je za, proti, vzdržani? Preverjamo elektronsko. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Kompromis 3, uvodna izjava 4b, nova. Kdo je za, proti, vzdržani? vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 165 gre za. Torej še enkrat. 165, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 180, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, bomo to preverili elektronsko. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Uh, Sedaj pa nadaljujemo. Na 224, torej predlog spremembe 224. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen? 233, kdo je za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko. Torej, še enkrat glasujemo o 233. I... Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 239, kdo je za, proti. Bomo preverili elektronsko, torej še enkrat glasujemo o 239. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Sedaj pa 3 nič 8. Glasujemo o 308. Kdo je za? Proti? Bomo preverili elektronsko. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Tako sedaj pa končno glasovanje o osnutku poročila, kot smo ga spremenili po imensko glasovanje. Lahko glasujete. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto za veliko večino. Čestitam soporočevalcem, vsem trem. In najlepša hvala predsedujoči za to odlično sodelovanje. Hvala lepa, spoštovani prijatelji. Glasovanje na plenarnem zasedanju bo potekalo decembra 2018. Najlepša hvala za vašo prisotnost. Člani odbora ITRE, samo trenutek, člani odbora ITRE, pomembno sporočilo za vas. Javno predstavitev imamo in sicer v dvorani 4Q2. Prosim, da gremo vsi torej sedaj v dvorano 4Q2, kjer bo potekala javna predstavitev. Čaj do klop! Ob desetih se začne javna predstavitev. Okay, Odbor Trajan pa nadaljuje z glasovanjem v tej isti sejni dvorani. Ob pol enajstih nadaljujemo odbor Tran v tej isti dvorani. Mes chers collègues de la commission transport, si vous... Dragi kolegi iz odbora Tran, če si ogledate dnevni red, boste lahko videli, da je jasno navedeno, da je glasovanje ob 10. uri in 30 minut. Zakaj, gospa Meissner? Zato, ker pride ob pol enajstih tudi druga ekipa tehnikov. To je napisano na glasovalnem seznamu. Nous restons la commission transport, nous restons dans la même salle. Odbor Trant torej ostane v isti sejni dvorani, ampak ob pol enajstih šele nadaljujemo z glasovanjem. Zakaj? To je zapisano v vaših dokumentih.